Bueno. Bien, queridos colegas. Dobro, spoštovani kolegi, bomo začeli z popodansko sejo. Najprej eh, bi eh, želel eh, opravičiti v imenu gospoda Broka, ki je zbolel po obisku v Washingtonu, ne vem, če zaradi vohunjanja ali česar drugega. Želel bi vam povedati, da to pomeni tudi, da eh, ne bomo imeli briefinga v zvezi z obiskom v Washingtonu. Istočasno pa bi želel povedati še to, eh, da delegacija Združenih arabskih eh, emiratov tudi ni del našega dnevnega reda. In poročilo gospoda Kukana o medparlamentarnem sestanku v Albaniji bomo imeli tudi danes in pa uh, briefing gospe Kostelo glede um, delovne skupine o uh, Palestini. Torej, glede na vse to, izvolite. Glede eh, Palestine bi eh, želel eh, povedati naslednje. Pravkar sem se vrnil iz Palestine z delegacijo in želel bi samo na hitro povzeti, kaj se je zgodilo, torej na kratko poročati o tem, kar bi bilo zanimivo za kolege. Veste tudi, da nisem eden izmed tistih, ki predolgo govorijo. Hvala lepa, kolega vsekakor eh, eh, prepuščam eh, kolegom članom komisije, da se odločijo, če želijo o tem razpravljati. V vsakem primeru sam nimam nobenih težav s tem. Lahko prisluhnemo torej, vašemu kratkemu poročilu in če se strinjate, potem predlagam, da sprememo dnevni red in lahko nadaljujemo s prvo točko. In sicer gre za sprejetje zapisnikov sej 2. septembra in 4. septembra. Poznate postopek in na to lahko tako nadaljujemo s številko 4, s točko 4 človekove pravice v svetu v letu 2012 in politika Evropske unije na tem področju. Torej, kolega gospod Kukan, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej bi se želel zahvaliti vsem kolegom eh, za eh, predloge sprememb. Velika eh, večina teh predlogov je bilo korisnih in so pripomogli k izboljšanju poročila. Dobili smo 347 predlogov sprememb in Pogledal sem jih eh, na inkluziven in pragmatičen način, prav tako eh, sem imel 22. Eh, oktobra v Strasburgu tudi dobre razprave z poročevalci v Senci in rad bi se jim zahvalil za zelo pozitiven in konstruktiven pristop k našim razpravam. Eh, torej, na podlagi vsega tega smo pripravili 27 eh, eh, kompromisnih predlogov sprememb in vesel bi bil, če bi te kompromisne predloge podprli. Razumem pa, da bo morda težko za nekatere skupine oziroma za nekatere člane te amadmaje podpreti. Torej, glede teh predlogov sprememb in kompromisnih predlogov, kot sem povedal že na prvem prvi predstavitvi na odboru za človekove pravice. Moj namen ni bil eh, pripraviti um, nek, neko poročilo, ki bi zajelo vse. Uh, šlo je resnično za to, da se osredotočimo na pomembne tendence na tem področju. In sicer uh, osredotočil sem se na štiri glavne teme in sicer na. Um, povezavo med eh, človekovimi pravicami in pa demokracijo, eh, človekovimi pravicami v eh, državah v tranziciji in pa človekovih pravicah v okviru Evropske unije. Mm, mislim, da smo to zamisel tudi vsi podprli v naših razpravah, pa tudi v razpravah s poročevalci v senci. Eh, torej, eh, poročilo ima tri eh, glavne točke in sicer EU okvirna politika in pa še tri druge. Sedaj bom spregovoril o medmajih kompromisnih in sicer najprej je šlo za horizontalne teme in splošne točke. Dobili smo zelo veliko amandmajev glede na. Um, Eh, svobodo razmišljanja, eh, religije in tako dalje in pa tudi o, o človekovih pravicah in eh, vse to smo vključili v splošne paragrafe in o tem lahko razpravljamo, ampak želel bi se izogniti številnim ponavljanjem v besedilu Um, šlo je tudi za uh, naprimer predloge sprememb v zvezi z um, posameznimi državami, posameznimi primeri. V uh, poročilu sem se želel izogniti temu, da bi preveč teh uh, primerov vključiti, ampak uh, po razpravah sem jih vključil še nekaj uh, več uh, kot v izvornem poročilu. Um, Torej, v eh, prvem delu, se pravi do, odstavki 10 do 24, eh, v eh, tem delu je šlo predvsem za eh, predloge eh, sprememb mm, na področju eh, dialogov, na področju človekovih pravic, medijatorja na tem področju in pa pogojevanja mednarodnih sporazumov z spoštovanjem človekovih pravic. Eh, imeli bomo nov odstavek 18 eh, na podlagi amadmajev 94, 95, 57 in 98. Vključili bomo eh, še več um, delov amadmajev, ki se uh, nanašajo na vohunjenje NSA. Dobili smo kar nekam amadmajev v zvezi z eh, suspenzijo um, sporazuma z druženimi državami, trgovinskega sporazuma in eh, odločil sem se, da tega ne bom uh, vključil. Um, Odprt sem eh, na eh, možnost, da se vključi eh, nekatere druge amadmaje v tem oddelku, ampak morali se bomo še odločili, kako na kakšen način. Glede drugega dela predlagam 12 predlogov amandmajev in sicer večinoma je šlo za posamezne države. Ažurirali smo odstavke glede Egipta in Sirije, pa tudi Kitajske in Rusije. Vključili bomo tudi odstavke v zvezi s Kubo in Tibetom. Glede Rusije in Tibeta kompromisni predlog vključuje tudi posamezne primere teh zlorab človekovih pravic, naprimer v primeru gospe Policajeve in drugih. Eh, prejeli smo tudi eh, druge amadmaje, torej v tretjem delu, ki vključujejo eh, še odstavke v zvezi s posameznimi. Um, posameznimi državami oziroma njihovi deli, naprimer Zahodna Sahara, Kašmir, Sahel in tako dalje. Tudi, tudi o tem bomo razpravljali posamezno, po posameznih primerjih in odprl sem za razpravo. Na to je bilo vprašanje o dronih. Um, v amandmajih 3, 2, 2 in drugih. In eh, mislim, da tudi o tem moramo še razpravljati, če, želimo, če želimo to vključiti v poročilo. Glede eh, amandmajev 285 in 288, eh, tu bi želeli še nov odstavek v zvezi z mednarodnim sodiščem. To bom podporil. Eh, glede eh, zadnjega eh, dela poročila, ki se nanaša na podporo EU za človekove pravice, tu smo predlagali devet predlogov sprememb, ki v zvezi z torej mednarodnimi mednarodnim kazanskim sodiščem, um, združenimi narodi, um, Romi um, in, uh, in drugimi uh, tovrstnimi zadevami. Večinoma uh, ti amandmaji niso kontroverzni in večinoma so, smo jih vključili v kompromisni predlog. Prav tako smo uh, predlagali tudi uh, nov kompromisni predlog v zvezi z mediji uh, in pa tudi uh, nov odstavek o pravicah otroka. Uh, Eh, želel eh, bi eh, povedati to, da sem torej omenil vse tiste odstavke, kjer smo predlagali kompromisne predloge, sem pa odprt za razpravo še za druga vprašanja, ki jih boste morda imeli. Sporočili so mi, da poročevalec v senci gospa Kristina Julen iz skupine Alde danes ni tu prisotna ampak eh, posredovala mi bo svoje pripombe v pisni obliki eh, in vključil jih bom, kot če bi bili tu predstavljeni. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, hvala lepa, gospod poročevalec. Sedaj dajem besedo torej najprej gospe Kopi, poročevalke v senci. Hvala lepa, predsedojoči. Najprej uh, bi se želela zahvaliti gospodu Kukanu eh, za eh, povzetek, ki ga je eh, podal. Torej, to poročilo ni vseobsegajoče, ampak daje zelo jasno sporočilo Evropskega parlamenta za eh, eh, to eh, prioriteto in sicer um, se osredotoča na te tri dele, se pravi um, okvirni program EU na, podro, na področju človekovih pravic in druge. Seveda pa uh, to poročilo ne omenja vsega in nekatere točke, naprimer, sploh niso omenjene oziroma niso dovolj poglobljene. In um, na to, ta vprašanja se osredotočajo naši amandmaji. In sicer gre za uh, podporo um, branilcem človekovih uh, pravic um, in gre uh, tudi za vključevanje uh, civilne družbe. Veste, da je um, v številnih eh, državah eh, zelo nevarno, če se zagovarjate človekovih pravice in eh, še zlasti v zadnjih letih. Zato so tudi osebe, ki se ukvarjajo s promocijo človekovih pravic v civilni družbi, vedno bolj ogrožene. Eh, na sestanku poročevalcev v Senci, ki je bil zelo, kompromi, ki je bilo, ki je bil zelo eh, ploden, je bilo večino kompromisnih predlogov eh, zadovoljivih in hitro smo lahko dosegli sporazum. Na to smo se strinjali tudi z zelenimi. Na to v Z 12. kompromisnim predlogom smo imeli malce težav in sicer je šlo za um, izpostavitvijo uh, ene manjšine in sicer gre za uh, kopte v Egiptu. Mi bi želeli, da bi bilo to bolj vključujoče, um, ampak uh, torej naše stališče je bilo sprejeto uh, in sedaj čakamo na nov kompromisni predlog. V kompromisno 13 smo se strinjali glede eh, pojma eh, sirijske krize oziroma smo si prizadevali za to, da bi našli tu novo besedo, kajti situacija ni samo kriza, temveč je več. Glede ICC-ja eh, bi predlagali, da imamo drug, še drugi odstavek v 14. odstavku, ki se nanaša na um, sta, status um, obtožencev pred mednarodnim kazanskim sodiščem. Glede ostalega bomo pa še počakali na nove kompromisne predloge. Uh, na to pri torej 12. Uh, kompromisnem predlogu uh, sem že povedala, da bi si prizadevali, da se sklicujemo na svobodo do um, izražanja verskih občutkov. Glede uh, Pravic otrok tu eh, se nam ne zdi dovolj, če to samo omenimo. Potem, ko smo se strinjali s poročevalcem, smo predlagali nov kompromisni predlog, eh, v katerem je eh, bolj natančno opredeljeno, za kakšne kršitve gre, zlasti na področju naprimer otroških vojakov in drugih. Na to smo predlagali še nov kompromisni predlog. 26. amantmaja. Eh, na to pa eh, imamo še nekaj vprašanj, o kateri bomo glasovali eh, ločeno, ki niso v delu kompromisnih predlogov. Gospod Kukan jih je nekaj že omenil. In sicer gre za humanitarne vidike uporabe dronov. Za mojo skupino je to zelo pomembno vprašanje. In torej vojaška uporaba dronov v državah, kot so Pakistan in Jemen. Na to je moja skupina tudi eh, se predvsej ukvarjala z vprašanjem eh, pravice otrok eh, in žensk in tu se nam zdi, da to ni bilo dovolj obdelano. Torej, kompromisni postopek je do neke mere razrešil nekatera vprašanja, vendar bi še vedno ostrajali, da se o nekaterih predlogih sprememb, ki smo jih predlagali, glasuje ločeno sploh naj še enkrat povem, da se zahvaljujem gospodu Kukanu za zelo dobro sodelovanje in za to, da je bil tako odprt za eh, kompromisno razpravo. Hvala. Hvala lepa, gospa Kopa. Gospa Lokveler. Hvala lepa, predsedojoči. In eh, tudi sama se eh, zahvaljujem gospodu Kukanu za zelo dobro Eh, poročilo, osnutek poročila, ki je eh, zelo sredotočeno, to ni eh, sedaj zelo dolg seznam vsega, kar bi si želeli, temveč je resnično sredotočeno na mm, pomembne prednostne naloge. Mislim, da je to dobro poročilo, ki ga bomo lahko tudi posredovali drugih. Imeli smo konstruktivne razprave, dobre kompromisne predloge in za mojo skupino lahko rečem, da podpiramo vse kompromisne predloge razen dveh in o tem bi želela sedaj spregovoriti. Eno je kompromis eh, deset, gospa Kopa je o tem tudi spregovorila in sicer uh, gre za finančno podporo. Uh, Evropske ustanove za demokracijo. Eh, in eh, to bi morali vključiti v eh, večletni finančni okvir in predlagali bi, da se to umakne, zato ker od začetka, ko smo ustanovili ED, e smo se odločili, da v nobenem primeru ne moremo Eh, tega denarja vzeti iz eh, Evropskega inštrumenta za človekove eh, pravice. In zato mislim, da je bilo dobro, da se to omakne in da se samo obdrži tisti del, ki govori o podpo, finančni podpori EDE. E. Glede osmega kompromisnega predloga bi predlagali da je to del scheme GSP. In sicer, eh, da bi želeli, da se to uporablja po posameznih državah. Eh, mislim, da eh, kolegi v Inti o tem danes glasujejo, kajti z vidika človekovih pravic. Eh, če eh, morate nadzorovati schemo GSP, eh, in če imate nek svežen držav, kjer je situacija na področju človekovih pravic zelo raznolika, potem je to težko narediti drugače kot na individualen način. Zato se ne strinjamo s tem kompromisnim predlogom 8. In na to še kasneje v tem odstavku bi želeli vključiti to, da uh, za uh, Evropsko komisijo, ko uh, nadzira situacije, da se uh, odpre tudi vse možne kanale komunikacije, torej tudi za civilno družbo, kot je bilo prej v besedilu, torej v prvotnem besedilu. Torej, to sta dva kompromisa predloga, ki bi ju želeli spremeniti. Upam, da to lahko storimo. Glede eh, drugih amandmajev eh, pa naj povem, da podpiramo ehm, amandmajo ICC-ju. In eh, kot socialisti bi tudi mi želeli amadma v zvezi z uporabo dronov in pa um, posledicah za človekove pravice in prav tako uh, bi želeli tudi uh, amadma v zvezi z človekovimi pravicami in uh, trgovinskimi sporazumi. Upam, da bomo lahko glede tega tudi našli nek, uh, neko sporazumno rečitev. Hvala lepa. Hvala, gospod Petrle. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, jaz vem da to poročilo ni eno najbolj enostavnih in lahkih zato sem posebej vesel da je eh, kolegu kukanu uspelo poročilo pripraviti eh, v tako dobri in sprejemljivi formi. imam samo mali komentar na to kar je rekla poročevalka v senci gospa kopa glede odnosa do vprašanja kristjanov v Egiptu. Jaz mislim, da se je eh, da, da ta posebna omemba eh, tega vprašanja ni v nasprotju s splošnim prizadevanjem in pogledi gospoda eh, poročevalca, kar zadeva religijske svobode, vendar to, kar se je tam dogajalo, se je zgodilo v takem obsegu, da mislim, da ni narobe za Evropski parlament, če se to dejstvo posebej omeni. Hvala lepa. Gracias, señor Peterle. Señor Millán. Hvala lepa, gospod Peterle. Gospod Millán. Brevemente. Dar las gracias al señor Kukan por su... Por... Hvala lepa gospodu Kukanu za poročilo, torej poročilo, ki je uh, uravnoteženo na področju, ki je zelo pomemben uh, za Evropsko unijo. To je poročilo, uh, ki. Uh, se ukvarja s temeljnimi institucionalnimi vprašanji, s postopkom tranzicije eh, in z ulogo Evropske unije na področju človekovih pravic. To je pomembno poročilo eh, in verjetno bo pritegnilo tudi precejšno pozornost. Eh, vem, da imamo veliko predlogov sprememb, nekateri so delikatni, eh, tudi kompromisni predloge, ki jih predlagal gospod Kukan, tudi te treba pozdraviti in v prihodnih dneh bomo o tem seveda še več razpravljali, ampak zaenkrat se zahvaljujem gospodu Kukanu za vse napore. Hvala lepa, gospod Mijan. Sedaj pa dajem besedo gospodu poročevalcu Kukanu za uh, sklepne misli. Hvala lepa. You, Najlepša hvala, predsedujoči. Lepo se zahvaljujem kolegom, ki ste se odeležili te razprave. To prav gotovo ni bilo enostavno poročilo, to je res. In zelo težko je bilo to poročilo obesediti na tak način, da bi bilo to lahko sprejemljivo za vse. Kljub temu naj povem, da je bil moj namen zbrati čim več podpore za ta dokument. Tako bo ta dokument imel tudi več teže. In parlament ga bo lahko uporabljal tudi pri izvajanju svoje zunanje politike. Ne nameravam komentirati vsakega odstavka, ki ste ga omenili, naprimer gospa Kopa, gospa Lokbiler. Kot sem omenil že v izhodiščni izjavi, še vedno nameravam nadaljevati z razpravo o tem vprašanju. Realistično lahko pričakujemo, da bomo sprejeli vzajemno sprejemljivo besedilo pri nekaterih izmed teh predlogov sprememb, kar zadeva brezpilotna letala, pa tudi nekatera druga vprašanja povezana z kompromisnim predlogom 10, to ste omenjali, no tudi to si bomo ponovno ogledali. Veselim se torej že nadaljevanja tega dela pa tudi tega, da bomo izkoristili dneve pred nami, dneve preden se izglasuje to poročilo v okviru odbora za zunanje zadeve. Ta čas moramo izkoristiti zato, da bomo dosegli kar se da veliko enotnost pri tem poročilu. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod pročevalec. S tem zaključujemo to prvo razpravo v zvezi s poročilom gospoda Kukana torej, uh, in pa uh, analizo vseh amadmajev, uh, ki so bili predstavljeni v Štrasburgu. Torej, po uh, svetu ministrov uh, v zvezi z sprejetjem uh, teh sklepov na področju človekovih pravice in pa uh, Letom 2012, ki je bilo še posebej pomembno na področju človekovih pravic, s tem eh, se tudi končuje mandat gospoda kolega Lambrigesa, eh, ki je bil odgovoren za človekove pravice. Torej, do iz 14. na 21. november smo prenesli datum rok za uh, vlogo uh, predlogov sprememb na poročilo gospoda Kukana, zato da imamo več časa. Če ni več uh, intervencij, predlagam, da nadaljujemo z točko 5, torej gre za debriefing eh, naše komisije, našega odbora in pa odbora za človekove pravice na 68. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. Uh, kot veste, je uh, bil eh, gospod eh, Mijan in pa še drugi kolegi, gospod eh, Šulc, gospa Martini, torej v delegaciji, ki so obiskali New York in ki so se sestali z generalnim sekretarjem Združenih narodov in pa z njegovim podsekretarjem in pa z um, podsekretarko za človekove pravice Angela Kane in pa z uh, pod eh, sekretarko za um, eh, pravice žensk in UNICEF, z podsekretarjem eh, za boj proti terorizmu in drugimi. Prav tako so se stali tudi z uh, drugimi uh, predstavniki uh, držav uh, članic Združenih narodov, z zastopnikom Francije, Rusije in pa tudi Palestine. Torej, uh, ta obisk eh, delegacije našega odbora eh, je temeljil eh, predvsem na aktualnih dogodkih, situaciji v Siriji, reforma Varnostnega sveta Združenih narodov in pa dejavnosti vohunjenja v okviru dejavnosti NSA in Združenih držav Amerike. Prav tako je eh, šlo tudi za eh, obisk eh, te iste delegacije v Washingtonu nekaj dni prej. Najpomembnejše je naslednje. Najprej je šlo za vprašanje eh, Sirije in pa eh, kemičnega orožja in pa kako bo Varnostni svet Združenih narodov eh, dosegel, da bo prišlo do razgraditve teh, tega orožja, torej kako bomo identificirali to orožje, kje je in kako se ga lahko uniči. Na to drugi del. V tega obiska, ki se je ukvarjal s Sirijo, je šlo torej za politični proces v Ženevi. In vsi so omenili, da je eh, šlo pač za težko situacijo zaradi razhajanja med posameznimi interesi držav članic. Situacija je kompleksna in eh, kar so nam povedali eh, različni sogovorniki, je to, da rešitev tega problema skozi politični proces ne bo uspešen na, na ta način, temveč, da eh, je treba vzpostaviti dvostranski dialog z drugimi državami. Nekatere države so izrazile svojo zaskrbljenost v zvezi z sedanjo situacijo, z obstojem kemičnega orožja in pa tudi legitimnostjo sirijskega režima. Zlasti v luči uh, nasilja, ki eh, se še nadaljuje in ki uh, še otežkoča že itak zelo, zelo težko humanitarno situacijo govora je bilo tudi o dejavnosti Evropske unije in eh, članom tega odbora bi želel zlasti povdariti, kako pomembno je, da se vsi eh, odzovemo na humanitarno dejavnost eh, Evropske unije in očitno je, da je tveganje ki, ki ga predstavlja vse, vse te napetosti političnega procesa, treba prav tako upoštevati. In to je tudi dilema eh, ruskega veleposlanika v tej situaciji. Sogovorniki so govorili to tudi o torej, eh, grozni situaciji v sosednjih državah, eh, v Jordaniji in Libanonu, ki sta prav tako na nek način žrtvi tega konflikta. Govora je bilo eh, tudi o otrocih, ki so v zelo, zelo težki situaciji, gre za milijon otrok. In vsi uh, Eh, smo se strinjali, da je eh, situacija resnično kritična. Na to druga eh, tema, ki je prav tako prevladovala, je bilo torej vprašanje um, vohunjenja. Tu je šlo tudi za nek način, da podaljšanje uh, obiska odbora v Washingtonu in tudi pripravo uh, projekta oziroma predloga rezolucije na predlog Nemčije. To je bila torej pobuda Nemčije, kot rečeno. In eh, veleposlanik Združenih držav in drugi veleposlaniki so se izrazili glede eh, te rezolucije torej in glede te rezolucije so si zaenkrat pridržali svoje mnenje, eh, rekli pa so, da bodo zelo pozorno spremljali, kaj se bo dogajalo s to eh, rezolucijo, ne bi želeli zelo restriktivne rezolucije. Na to smo o tem vprašanju uh, spregovorili tudi z bivšo kolegico Vivian Reding, komisarko. In uh, vtis je bil, da je to pač um, zelo, zelo občutljiva tema uh, na področju odnosov med drugimi državami in pa Evropsko unijo. In eh, člani tega odbora, ki so bili v Washingtonu, so rekli tudi, da se administracija sedaj prizadeva za neko ravnovesje med varnostjo in pa pač uh, s tem povezanimi dejavnostmi. Nis, nismo imeli občutka, da uh, je tu prišlo do kakšnih velikih korakov naprej. Uh, nekatere države menijo, da eh, bi bilo primerno, če bi ob 68. zasedanju Generalne skupščine, da bi se sprejela neka rezolucija eh, v tej smeri in da bi se tudi Eh, izrazili glede, glede, te, glede sedanje situacije, ampak tu so razhajanja med eh, državami eh, predvsej velika in zato verjetno ne bo kakšnih velikih premikov v tej smeri. Stališče združenih držav je, da novi, nove stalne članice morajo imeti pač Eh, neko regionalno podporo, prav tako pa jih je treba oceniti tudi eh, na podlagi lastnih dejavnosti. Eh, to je vodilo tudi v mm, konflikt med afriškimi državami in drugimi državami, tudi v povezavi z sedanjo situacijo v zvezi s kenijskim predsednikom. in eh, želeli bi se izogniti zlasti temu, da bi prišlo do eh, neke, eh, nekega mednarodnega sodnega postopka, ki ne bi bil za vse pravičen. Glede Palestine. Palestina ima sedaj status opazovalke nečlanice. In nekatere države članice so si prizadevale torej za to, da bi se priznalo Palestino, tudi na bilateralni ravni eh, so nekatere države to že naredile. V vsakem primeru smo imeli eh, tudi razprave z eh, pristojnim za človekove pravice znotraj Združenih narodov z eh, predstavnikom Združenih narodov za eh, pravice žensk, za UNICEF, za boj eh, proti seksualnemu nasilju in boj proti terorizmu. In na podlagi vseh teh razprav smo oblikovali mnenje v zvezi z odnosi med temi različnimi um, funkcijami, inštitucijami, Evropsko unijo in pa Evropskim parlamentom delegacija Evropske unije v New Yorku nas je zelo podprla in mislim, da bi bilo tudi eh, primerno, da se še posebej zahvalimo tu gospodu Maxu Andersonu, veleposlaniku v, eh, v New Yorku. In mislim, da bi bilo primerno, če bi se tudi eh, pisno zahvalili gospod Mijanmont je bil tudi v delegaciji in zato bi mu dal besedo, da eh, še on malce več pove o tem. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, nimam veliko za dodati k temu, kar je že povedal gospod predsedujoči. Torej, sam sem predsedoval eh, tej delegaciji in sem praktično veteran v, eh, pri vseh teh obiskih eh, pri Združenih narodih v New Yorku. In eh, tu smo imeli resnično naj. To je bil resnično obisk, kjer smo imeli najbolj boljši sprejem. To je bilo prvič, da nas je generalni sekretar Združenih narodov sprejel no, in resnično smo imeli zelo dobre izmenjave z vsemi eh, sogovorniki. Se pravi, z vsemi pomembnimi uh, eh, akteri v zrunih narodih eh, smo se lahko srečali. In to je ključno. Prav tako sem tudi zabeležil zelo velik interes za sodelovanje z Evropsko unijo in veliko eh, sogovornikov mi je reklo, da je Evropska unija res najboljši partner združenih narodov. Mislim, da je predsednik to že povedal. Imeli smo tudi sestanek z veleposlanikom Rusije in pa z veleposlanikom Francije. Mislim, da je to velik uspeh za legregacijo, pa tudi za sekretarjat. In takoj že lahko povem tudi to, da je, torej kot je bilo že rečeno, da se je treba zahvaliti veleposlaniku eh, in pa eh, tudi komisarki eh, Reding, ki je odgovorna za odnose z Združenimi narodi mislim, da je pri tem obisku najpomembnejše to, da smo resnično na tako zelo visoki ravni se lahko srečali z pomembnimi sogovorniki. Hvala lepa, gospod Mijan. Gospod Dem Denis Makar. Dankjewel, uh, voorzitter. U hebt. Najlepša hvala, predsedujoči. podali ste nam zelo izčrpen opis našega sestanka. Tako se lahko le strinjam s prejšnjima govorcema. Največ smo se res pogovarjali o drami, ki se je odvijala v Siriji. In na podlagi tega lahko osebno povem, da je šlo za res pesimističen pregled situacije. Vsaj splošno gledano. Uh, naša delegacija, delegacija Evropske unije, preko francoskega ambasada torej podala tudi predvsem pesimistične komentarje. Zelo jasno je postalo, da je politična rešitev bolj daleč kot kdajkoli. Ženeva 2 stoji na zelo trhlih temeljih in to je konflikt, ki bi se lahko vlekel še zelo dolgo časa. Žal. Boštevati je treba tudi številne geostrateške točke, kot ste povedali. No, sam lahko povem, da nam je Angela Kay napisala precej pretresljivo situacijo. Ko smo se pogovarjali tudi o razorožitvi, smo dobili zelo negativne komentarje v povezavi s tem, kaj morajo ljudje početi na terenu, torej na Siriji. In glede na to, da so na obzorju še številne težave, in glede na to, da je namen, da bi Sirijo razorožili na ravni kemičnega orožja, mislim, da nas čaka še zelo veliko dela. Obiskati pa moramo še dve lokaciji. Generalni sekretar je bil zelo previden in se je skliceval tudi na določen napredek, ki je bil dosežen, še posebej na področju kemičnih orožij. Splošno gledano pa naj ponovim, da gre za zelo pesimistično in negotovo situacijo. Glede brezpilotnih letal naj še nekaj dodam. O tem smo se pogovarjali pri prejšnjem vprašanju. Bi pa se želel navezati na to, kar je povedal tudi Ivan Simonovič. To je namreč visoki predstavnik za človekove pravice. No, med sestankom s tem predstavnikom sem zastavil vprašanje, ali je morda že čas za to, da bi oblikovali nekakšno mednarodno zakonodajo ali pa standardizacijo, ko gre za uporabo brezpilotnih letal v neproblematičnih situacijah. In podaril je, da bi bilo dobro o tem razmišljati. Brezpilotna letala postajajo vedno cenejša in zato lahko predvidevamo, da se bodo tudi veliko bolj uporabljala. Po drugi strani pa je to vprašanje, o katerem ameriški ambasador ni želel razpravljati. Pogovarjali smo se tudi o Demokratični republiki Kongo in kot belgijskemu predstavniku je to vprašanje zame zelo pomembno. Pogovarjali smo se tudi o možnem porazu M23 vprašanje človekovih pravice na tem področju še vedno zelo občutljivo in prišlo je tudi do povečane prisotnosti spolnega nasilja nad ženskami. Situacija je na tem področju zelo kritična. Opraviti je treba zelo veliko dela in morda bo vojaška situacija ponudila tudi neke priložnosti, da to izvedemo. Se pa popolnoma strinjam s tem, kar je povedal predsedujoči. Po drugi strani sem bil zelo zadovoljen z razpravami s samim generalnim sekretarjem. In zdelo se je, da se tudi on osredotoča na trajnostni razvoj in pa na podnebne spremembe. To sta glavni prioriteti za združene narode v prihodnem obdobju. Sam sem tukaj še zelenec, prvi sem se odeležil takega sestanka, bila pa je to za, za me zelo dobra izkušnja in lahko se pridružim temu, kar so povedali prejšnji govorci. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, Demiska. Dem, dem, dem, dem. Ne vem, če se želi še kdo oglasiti. Non uh, no, vem, ali bi lahko kaj pravzaprav dodal, predsedujoči, saj nisem mogel spremljati celotne razprave. Najprej se naj zahvalim generalnemu sekretarjatu oziroma predsedstvu odbora za ta zelo bogati program in pa zato, da ste posredovali tudi stališče Evropske delegacije na Združenih narodih. Posledica je bil zelo dober sestanek, plodovit sestanek z različnimi partnerji iz Združenih narodov. Poleg tega bi želel tudi sam povdariti, da je bila to priložnost, da se pogovorimo tudi o spolnem nasilju. To je bilo tudi emocionalno gledano, zelo težko razpravljanje. In Povedati moram, da mora Evropska unija delovati po svojih najboljših močeh in v najkrajšem možnem času zagotoviti, da bo prišlo do upada to vrstnega nasilja. Med razpravo sem poudaril tudi, da se moramo pogovarjati tudi o drugih vprašanjih, torej ne le o spolnem nasilju in pa o konfliktih, ampak se moramo pogovarjati tudi o dejanski enakosti med spoloma in pa o demokratičnosti na spolni osi. Tukaj prihaja do tudi do kulturnih konfliktov v vseh državah, pa tudi v Evropski uniji. Pogovarjali smo se tudi z podpredsednikom UNFEM. In zdi se, da si tudi združeni narodi želijo, da bi Evropska unija in pa Evropski parlament prevzeli svoje odgovornosti, povečali pravzaprav te odgovornosti tudi v prihodnem obdobju, torej pred Pekingom plus 20, da bi se pogovarjali tudi o pravicah do razmnoževanja te zagotovili izvajanje nekaterih pravic. Zdelo se mi je zanimivo, da je več partnerjev v tej razpravi omenil tudi ulogo mednarodnega kazenskega sodišča. Očitno se popolnoma zavedajo, da mora tudi ICC prevzeti svoje odgovornosti, upraviti svoje delo, še posebej na področju afriških držav. Ta organ se torej ne sme udati zaradi pritiska nekaterih vodi držav Afriške unije. Tudi tukaj moramo poiskati določen kompromis in okrepiti ulogo ter delo mednarodnega kazenskega sodišča. Kar zadeva orožje množičnega uničenja, Združeni narodi in pa Evropska unija upata, da bomo lahko izpolnili odgovornosti in prispevali k nadaljnemu razvoju. Seveda moramo poštevati tudi zapleteno situacijo na ravni proračuna Evropske unije in pa dodatnega financiranja. In to bo prav gotovo zadevalo naše delo v naslednjih letih, tako v tem odboru, kot tudi v Evropskem parlamentu. Morda bi tukaj lahko zaključil, govorili smo tudi o vprašanju razoroževanja, vendar pa smo se o tem pogovarjali že v prvem delu tega sestanka, še posebej o jedrskem razoroževanju, razoroževanju na ravni kemičnega orožja. Trenutno namreč potekajo postopki uničevanja kemičnega orožja. O tem je govoril tudi kolega Nemes Makar. Toliko torej z moje strani. Najlepša hvala. Hvala lepa za vašo intervencijo. Torej, <clears throat> želel bi glede prejšnje točke, se pravi poročila gospoda Kukana, povedati naslednje. Torej, 21. novembra je glasovanje in zato, torej, ker nimamo sestanka, takrat bomo glasovali o tem poročilu, se pravi 21. novembra. Sedaj pa pozdravljam eh, parlamentarne kolege iz Ugande in Somalije. Upam, da bodo imeli plodni obisk v naših inštitucijah. In eh, upam, da bo tudi njihov obisk med nami eh, vodil v še bolj uspešno sodelovanje v prihodnosti. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko eh, in sicer gre za eh, za debriefing torej gospoda kolega Kukana glede uh, šestega odbora med EU in Albanijo, torej 28.-29. oktobra v Albaniji. In mislim, da bo zelo zanimivo to poročilo zlasti v luči sedanje situacije v tej državi. Amen. Najlepša hvala, predsedujoči. No, šesto srečanje parlamentarnega odbora med Evropsko unijo in Albanije na področju stabilizacije in združevanja. No, to je potekalo v Tirani. Delegacija Evropskega parlamenta je imela šest članov, vključno z poročevalcem Evropskega parlamenta Nikolo Vuljaničem. In sestanek je potekal sedem tednov pred decembrskim Evropskim svetom, ki naj bi odločal o tem, ali naj bi Albaniji podelili status države kandidatke, kot to priporoča komisija. Skupni parlamentarni odbor je deloval običajno in sprejel tudi skupno in konstruktivno besedilo. Gre za čisto običajen dokument za Albanijo, pa to pomeni veliko korak naprej. Opazili smo tudi izboljšan politični dialog pa tudi nekoliko bolj mirne odnose kot v zadnjih nekaj letih. Politično vzdušje v Albaniji je še vedno daleč od sprejemljivega, vendar pa se dosledno izboljšuje. Lahko bi to povedali tudi obratno, vendar pa je zame najpomembnejše to, da se situacija dejansko izboljšuje. Naši partnerji, ki predstavljajo obe strani političnega spektra, si popolnoma različno razlagajo teh prvih 40, 40 dni nove vlade. Edino vprašanje, glede katerega se lahko v celoti strinjajo, je povezano z željo po pridobitvi po pridobitvi statusa kandidatke. Oboji so predstavili zelo prepričljive argumente glede pozitivnega odziva na tej ravni. Pogovarjali smo se tudi o zakonu o upravi, ki je bil sprejet med prejšnjimi volitvami na koncenzualni ravni. Prihaja do različnih razprav glede začetka veljave in pa sprejema določenih stranskih določb. In to je pripeljalo do situacije, v kateri nova opozicija obtožuje novo večino, da izkorišča prve tedne mandata za to, da nekako nadomešča upravo policije in z svojimi pripadniki, torej pripadniki svoje stranke. In enako lahko opazimo tudi pri drugih področjih uprave. Odpuščati bi morali namreč korumpirane posameznike. Moj osebni pogled je naslednji. potreben, potrebno je preurediti trenutno upravo. Vendar pa so takšne spremembe veliko preveč obsežne in včasih potekajo na podlagi uprešljivega zakonodajnega okvira. Včasih naj bi bile nekatere spremembe vezane na priporočila Evropske unije, ko gre za boje proti korupciji in pa krepitvi javne uprave. Zavedati se moramo, da je do drastične prevetritve policijske organizacije prišlo po množičnih racijah, s katerimi je policija želela onesposobiti nekatera nezakonita podjetja in pa nezakonite dejavnosti, naprimer na področju igr na srečo. Albanija ima na voljo dodatnih šest tednov, da dokaže da trenutne spremembe vodijo tudi konstruktivnemu napredku. In opazili nismo le spremembe, ko gre za nadomeščanje upravnikov z enega političnega bloka z drugimi, Sami bi želeli zagotoviti status kandidatke za Albanijo že decembra, vendar pa mora biti to osnovano na korenitih spremembah. Šest tednov ni veliko, vendar pa je še vedno moč nekaj doseči v tem obdobju. Vlada mora s konkretnimi ukrepi dokazati, da je njihovo razlaganje tega, kar se dogaja, pozitivno. Po obisku Albanijo, smo obiskali tudi Kosovo, vendar pa mislim, da bi bilo bolj smiselno, da bi poročali o obisku eh, Kosova skupaj s poročilom tiste delegacije, ki je opazovala volitve na Kosovo, ki so potekale včeraj. Hvala, predsedujoči. Eh. Hvala lepa, gospod Pukan. Gospod Vuljenič. Najlepša hvala, predsedujoči. gospod Kukan je lepo povzel tamkajšnjo situacijo. Tam sem bil kot poročevalec tega odbora. Kar zadeva spremembe v Albaniji, popolnoma razvidno mi je bilo, da je dialog slab, ne le na ravni političnih strank, kar je seveda pomembno, ampak tudi na ravni oziroma med drugimi deležniki zainteresiranimi skupinami v tej državi. Bil sem v Albaniji pred eh, dvema tednoma, pogovarjal sem se s predstavniki sindikatov in pa tudi z združeni delodajalcev. Na to smo se pogovarjali tudi z ombudsmanom in pa z predstavniki parlamenta. In vedno se tukaj pojavlja zamisel, da nekako prenašamo krivdo na nekoga drugega. Ta težnja. In res bi morali delati na boljšem političnem dialogu v Albaniji in Evropska unija morda lahko tudi pomaga pri tem, da se ta situacija izboljša. Veliko je bilo povedanega o boju proti organiziranemu kriminalu in pa korupciji. To sta zelo pomembni vprašanji in so tudi zelo prisotni v tej državi, kot tudi pravijo mediji. Slišali smo zelo veliko statistik. Prav gotovo se posamezniki trudijo nekaj storiti na tem področju in tudi nekaj so izboljšali. Če razmišljamo o situaciji v tej državi z vidika izboljšav, lahko povem, da je prišlo tukaj do zelo velikega napredka. Če pa o tem razmišljamo z vidika primerjave, naprimer z nizozemsko ali pa dansko, jasno, ta država ni na izdiravnim. Nisem prepričan, da politične elite res dobro razumejo, kaj jih še čaka. Če jim ne bomo pomagali in hitro pomagali, potem tega ne bodo dovolj hitro spregledali oziroma razumeli. Še vedno menim, da je Albanija resna kandidatka za status kandidatke decembra. Ne glede na to, kar pravi svet. Svet pač pravi, kar pravi, vendar pa mislim, da je to država z izjemnim potencialom in mislim, da ima Evropska unija tudi veliko odgovornost, da ta potencial začne upoštevati. Hvala. Hvala lepa, gospod Uljanič. Gospod Dern iz Darmonta. Uh, Hvala lepa. Z vidika mojih voljivcev ne, povedam, ne povem, da tukaj obstaja veliko stvari, ki jih deprimirajo. Uh, tudi to, da vedno znova želimo, da bi se vedno več držav pridružilo Evropski uniji. To je zelo enostavno. Bogate države, kot so Švica in Norveška, nočejo biti v Evropski uniji. Nočejo, da bi jim silevali stališče Evropske unije. Dogaja se samo to, da se želijo revne države pridružiti Evropske uniji. Uh, 3 milijarde evrov je bilo namenjeno državam, ki se pridružujejo Evropski uniji v evropskem proračunu. V državah članicah obstajajo številni problemi in zdi se mi, da gre tukaj samo za nek ego trip Evropske unije. Če se bi Albanija pridružila Evropski uniji, potem bi to zaznamovalo samo potenciranje sedanjega načina, ko Albanci odidejo v druge države, zato da tam črpajo njihova sredstva. Mislim, da to ni, niti v interesu Albanije same. Veliko boljše bi bilo, če bi komisar za širitev Albaniji povedal, da tukaj ne obstaja nobene možnosti, da v njihovi državi obstaja preveč korupcije, da to preprosto ne gre, da želimo biti njihovi prijatelji, če si bi Albanija to želela, ampak to bi moralo biti vse. Jaz, eh, Hvala gospodine predsjedniče. Evo ja ću samo kratko prvo pozdraviti naravno. Hvala lijepa. Sam bi želio pozdraviti poročilo gospoda Kukana. Mislim, da je pravilno opozoril na to, da bo čez šest tednov sprejeta odločitev o statusu kandidatke za Albanijo. To je obdobje, v katerem lahko razmislimo in eh, prepričamo države članice v to, naj eh, upoštevajo priporočilo Evropske komisije in Albaniji podelijo status države kandidatke. Svet te odločitve ni sprejel. Ne vemo, kakšno odločitev bo svet na koncu sprejel. Gotovo pa je, da ima Evropska unija tukaj nov pristop. Tukaj gre predvsem za ta vprašanja, kot so boj proti korupciji in tako naprej. O tem se razpravlja ob samem začetku pogajanj o članstvu. In pogovori o približevanju Evropske unije morajo biti možnost za krepitev teh inštrumentov, za krepitev boja proti korupciji. Uh, imeli smo tudi primere, ko države večkrat niso sledile priporočilom Evropske komisije. To se je zgodilo v primeru Makedonije in to je slabo vplivalo na njihov reformni proces. Dobro, nič še ni odločeno, ampak še vedno moramo pretehtati za in proti in sprejeti takšno odločitev v decembru ki bo spodbujala reforme v Albaniji. Hvala lepa. Ne vem, če se želi gospod Kukan na to odzvati ali dodati še kakšno pripombo. Gospod Kukan. Aj se vina. Muy bien. Eh, kolega. Nič ni. Dobro. Potem pa, če se strinjate, kolegi, bomo nadaljevali z naslednjo točko in sicer uh, poročilo gospoda Liseka o misiji volitev v Gruziji 27. oktobra. Gospod eh, Lisek je vodil delegacijo šestih eh, članov tega parlamenta in sicer uh, skupaj z parlamentarnimi delegacijami um, Sveta Evrope in NATO in eh, sicer je šlo za zagotavljanje transparentnih volitev v Gruziji. Eh, kandidat, torej, ki je zmagal na volitvah, je dobil 62,8 eh, odstotkov glasov in si prizadeva za proces demokratičnih reform v tej državi dajem besedo gospodu Liseku, da nam poroča o misiji za opazovanje volitev v Gruziji. Izvolite. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Rzeczywiście. E, Hvala lepa. Res je, sam sem vodil misijo za opazovanje volitev Evropskega parlamenta v Gruziji. To je bila kratka misija. Tam smo bili samo štiri dni, v nedeljo so potekale volitve in mi smo bili dva dni prej tam, zato da bi se sestali z najpomembnejšimi kandidati. Sestali smo se tudi z, z novinarji različnih medijev z predstavniki civil, organizacije civilne družbe, z predstavniki volilnega odbora in pa z predstavniki drugih organizacij, naprimer tudi z OVSE, z odborom Sveta Evrope in tako naprej. Naj povem, da je sodelovanje bilo zelo dobro, ni bilo večjih razhajanj mnen, ko je šlo za oceno teh volitev. Poleg srečanj z drugimi organizacijami, z drugimi delegacijami, smo kot delegacija Evropskega parlamenta v petek zvečer organizirali sestanek oziroma srečanje z predsednikom, odhajajočim predsednikom Sarkašvilijem. Eh, potem pa smo se v nedeljo dobili tudi z predsednikom gruzijskega parlamenta. Vsa ta srečanja so bila zelo konstruktivna. Kako ste povedali, gospod predsedujoči, je bilo vse odločeno v prvem krogu volitev. Gospod Mark Velašvili je dobil skoraj 67 odstotkov glasov. Pravim približno, ker bomo uradne rezultate dobili šele čez nekaj dni. glavni kandidat eh, opozicije iz eh, Sakašvilijevega eh, gibanja je dobil približno 20 odstotkov glasov in 10 odstotkov je dobila tretja kandidatka. No, še en kandidat je dobil približno 2 odstotka glasov, 1 odstotek glasov, spet za druge kandidate. Veliko kandidatov pa je dobilo praktično sploh nobene podpore. Nekaj bi želel podariti. Za temi volitvami se je spremenil politični sistem v Gruziji iz uh, države z predsedniškim sistemom je sedaj Gruzija postala parlamentarna demokracija. No, sedaj so izvolili novega predsednika, ampak 99 odstotkom svojih pristojnosti se je moral odpovedati v korist eh, predsednika vlade. To je zelo pomemben korak pri spremembi političnega sistema. Volitve so bile veliko bolj mirne kot tiste, ki so potekale pred enim letom. Vse stranke, vsi kandidati so lahko svobodno organizirali svoje kampanje. Nobenih večjih težav ni bilo. No, nekaj je bilo tudi incidentov. Tako so predstavniki vladajoče stranke povzročali manjše težave predstavnikom opozicijskih strank, ampak eh, pravzaprav moramo povedati, da je policija tukaj dobro posredovala in da je bila zagotovljena varnost. Uh, Mediji so relativno objektivno poročali o poteku predsedniške kampanje, ne glede na to, ali sodijo mediji pod okrilje enega ali drugega izmed predsedniških kandidatov. Informacija je bila relativno objektivna, zlasti to velja za zasebne medije, um, tudi volilne razprave oziroma razprave med kandidati so potekali, torej večjih problemov ni bilo. Edina slaba stran je bila ta, da med in pred kampanjo je obstajala določena stopnja pritiska na politične aktiviste. Eh, predvsem v glavnem mestu v Tbilisiju. K pozitivnemu vzdušju niso prispevali tudi ne aretacije predsednikov eh, oziroma predstavnikov eh, prejšnje vladne koalicije. Tudi eden izmed predsednikov je še vedno v zaporu. Mi smo preučili, v kakšnih eh, pogojih je ta predsednik zaprt. Srečali smo se z njim v ponedeljek po volitvah. Zdi se, da je stanje po volitvah v Gruziji dokaj jasno. Torej, um, oblast je v glavnem v rokah ene stranke, to je stranka Georgian Dream, uh, stranka nekdanjega predsednika Sakašvilija je sedaj glavna opozicijska stranka. in pa. Edina kandidatka, ki je podvomjevala v pravilnost rezultatov, je bila nekdana predsednica parlamenta, gospa Burčanadze. Povedala tudi, da ni imela dostopov do financiranja svoje kampanje. Torej, ona je podala nekaj kritičnih pripomb k poteku celotne volilne kampanje. Naše poročilo je usklajeno z poročili drugih mednarodnih organizacij. V tem poročilu pravimo, da so bile te volitve eh, svobodne volitve, kjer so gruzici lahko svobodno izrazili svoje mnenja. O poteku volitev ni prišlo do nobenih incidentov. Um, volilni odbori so delovali zelo strokovno, zelo profesionalno. Ljudje so bili dobro pripravljeni in so vedeli, kako naj opravijo svoje delo. Postopek volitev torej je bil organiziran dobro, no kar se tiče števila glasov. Veste, da to pogosto traja dolgo, ampak eh, tudi štetje glasov je bilo organizirano na dokaj učinkovit način. V glavnem je torej ocena teh volitev tako z naše strani, kakor tudi se strani drugih mednarodnih organizacij. Hvala lepa, gospod Lisek. Izvolite. To, co powiem teraz, to e, nie jest czysta kurtuazja, ale e, pan poseł Lisek. Hvala lepa. No, um, moram povedati, da je gospod Lisek pravzaprav veteran naše politike do Gruzije. Moram povedati, da je predložil dobro poročilo, no, volitve v takih državah, ki so mlade demokracije, uh, so vedno priča tudi določeni stopni pritiskov. Tudi v, primeri, v primeru Gruzije je bilo tako. Veliko ima praviti z vlogo nekdanjega predsednika Sakaševilija. Um, ehm, Podariti je treba tudi to, da se je spremenil politični sistem, gospod Sakašvili je ustanovil prejšnji sistem in je mislil, da bo lahko um, v skladu s tem sistemom tudi dolgo vladal. Ampak to se ni zgodilo. Demokracija v Gruziji je prešla na neko naslednjo stopnjo ne zgodi se pogosto, da je predsednik izvoljen v prvem krogu. V nekdani Sovjetski zvezi so kandidati dobili zelo veliko podporo, ampak to je bilo za takratne čase nekaj povsem običajnega. V skladu z našimi informacijami je bila volilna udeležba zelo visoka in to je dobro. To je eden izmed pogojev za demokracijo. Drugi je tudi ta, da imajo kandidati možnost se predstaviti voljivcem. Dobro, pogoji volitev niso nikoli idealni, ampak te volitve so bile svobodne in pravične. Tako da lahko na podlagi tega sklepamo, da se Gruzija ustrezno razvija, da gre v pravilno smer. Sedaj moramo pripraviti tudi nekaj poročil o evropski sosedski politiki. Nedavno smo dobili tudi poročilo o vrhu v Vilni. In v tem poročilu je bilo izraženih nekaj um, napačnih mnen, nekaj mnen, ki so bila rezultat raznoraznih pritiskov. Namreč, ko gre za pripravljenost uh, Gruzije, da se približa Evropski uniji. Zato mislim, da bi sedaj morali poslati razumljiv signal jasen signal moramo poslati tistim šefom vlad in držav, ki se bodo sestali v Vilni. Mi smo Gruziji naklonjeni, upamo, da bo demokracija v tej državi dobro delovala in to ne samo med volitvami. tukaj gre tudi za to, da je treba ohraniti dober odnos med eh, šibkimi in močnimi, torej med opozicijo in pa koalicijo v Gruziji. Joranec. Hvala lepa, senjora, eh, gospod Nec. Chairman, I would like to start. Hvala lepa. Naj se na začetku zahvalim gospodu Liseku za njegovo obsežno poročilo o misiji za opazovanje volitev v Gruziji. Delegacija tega odbora je pred nekaj meseci obiskala Gruzijo. Takrat smo se sestali z eh, vsemi glavnimi protagonisti. Od takrat so mene in pa drugi kolege, druge kolege večkrat obiskali tudi predstavniki predsednika Sakašvilja in dobivali smo tudi uh, redna poročila o tem, kaj se v Gruziji dogaja. Mislim, da smo lahko zadovoljni, da so volitve potekale gladko, dobro. Zdi se, da so volitve bile svobodne in pravične. Lahko sicer razmišljamo o tej uh, ironiji, ta sistem s sprememba političnega sistema, ki jo je predsednik Sakošvili načrtoval zase, bo sedaj eh, koristila predvsem njegovemu nasledniku, njegovemu nasprotniku. Ampak to je pravzaprav ironija zgodovine. V luči vrha v Vilniusu eh, je to nek pozitiven dogodek, ampak seveda moramo še naprej pozorno spremljati razmere v Gruziji. Kakor veste, je premije napovedal, da bo naslednjih nekaj tednih odstopil. To poraja kar nekaj, kar nekaj vprašanj o tem, kako bo izgledala prihodnost Gruzije. Mm, lahko smo zadovoljni, da so te volitve potekale dobro, ampak vseeno pozivam kolege in pa parlament naj še naprej pozorno spremlja situacijo v Gruziji. No, zaenkrat smo pa lahko zadovoljni, zato ker so predsedniške volitve potekale dobro. Hvala lepa za vaše pripombe. Eh, gospod Lisek, se želite odzvati? Mm, tako dva kratke komentarje. Pierše... Dva čisto kratka komentarja. Najprej naj odgovorim gospodu Sivjecu. Ja, volilna udeležba ni bila tako zelo dobra manj kot 50 odstotkov je znašala volilna udeležba približno 47 odstotkov, manj kot pri prejšnjih predsedniških volitvah. Razmišljali smo, kaj je razlog, eh, kaj je razlog za to. Morda so Gružici razumeli, da je sedaj ta predsedniški položaj z zmanjšanimi pristojnostmi mi manj pomemben in da tudi udeležba sama se jim zato ni zdela tako pomembna. Cinjam se z gospo Nejc, da se tukaj porajajo številna vprašanja. Ob eh, pogovoru z predsednikom parlamenta smo ugotovili, da je prišlo do neke stopne nervoze v vladni koaliciji. Po eni strani bo osovraženi predsednik moral oditi, po drugi strani pa bo odšel tudi predsednik koalicije. Premije je tudi napovedal, da bo odšel po predsedniških volitvah ob koncu tega meseca. On je predlagal kandidata, ki bi ga nadomestil, ampak tem uh, eh, stal, položaj tega politika ne bo več uh, tako močen. Gre za mladega človeka, ki je star samo 31 let. No, dobro, morda se bo to izkazalo za dobro, da bo ta oseba mlada, dinamična. Dejstvo pa je, da njegova vloga v vladni koaliciji ne bo tako močna, saj ta oseba ni znana v politiki. Uh, On je prej znanstvenik oziroma je tudi rektor zasebne uh, univerze, on je filozof, sam nimam nič proti filozofom. Ampak sedaj bo situacija takšna, da, nov, da novi premije in pa novi predsednik ne bosta neki znani osebi, to ne bosta. Eh, uveljavljena karizmatična politika in zato bomo morali videti, kaj se bo zgodilo. Hvala lepa, gospod Lisek. S tem zaključujemo to točko in če se strinjate, bomo nadaljevali z zadnjo točko eh, dnevnega reda in sicer debriefing eh, v zvezi z obiskom v Palestini, v Gazi in eh, zelo se veselimo vaše intervencije. Izvolite. Hvala lepa. Ja, spregovoril bom, ker je dnevni red krajši zaradi odsotnosti našega predsednika. In mislim, da je zadeva tudi izredno aktualna in pomembna. Um, upam, da Elmer Kostelo ne bo imel nič proti, če bom sam podal sedanjo predstavitev, kajti tudi Elmer Kostelo bo podal svojo predstavitev, ampak morda kolege vseeno zanima, kaj imam zapovedati. Šlo je za uradno parlamentarno delegacijo za palestinski zakonodajni svet, obiskati bi morali gazo. Mi že dve leti nismo obiskali gaze. Kolegi se verjetno spomnite, da smo na zadnjem plenarnem zasedanju uh, Eh, glasovali za 300 milijonov evrov pomoči Gazi. Zato smo bili jezni s pričo dejstva, da so sedaj nam irsk, eh, oprostite, izraelske oblasti prepovedale, da obiščemo Gazo eh, čez prehod Erev, ki je najbolj varen prehod glede na probleme z Egiptom in pa probleme v Rafi. Razlog s katerim so upravičevali to odločitev, so bile evropske smernice o izraelsko-palestinski situaciji. Visoka predstavnica je jasno povedala, da te smernice močno podpirano. Izrael pa je bil uh, užaljen in nam je preprečil obisk gaze. Zato smo obiskali zahodni breg. No, tam smo se sestali z novim premijejem, ki je odličen mož, Eh, sploh glede na trenutne administrativne in gospodarske probleme, s katerimi se mora soočiti. In uh, sestali smo se tudi z upravnikom zapora, ki je povedal, kaj se tam dogaja. Verjetno se spomnite, da je prišlo do izpusta 26 zapornikov. No, če ste cinični kot jaz, potem na podlagi tega ne bi sklepali. da je povezana izpustitev 26 zapornikov in pa napoved Izraela, da bo poskrbel za 17 tisoč novih eh, stanovanj in da bo uh, Izrael tako ali tako uh, nadomestil te zapornike za novimi aretacijami. Tako da ti izpusti ne pomenijo kaj veliko. Glavnega pogajalca Palestine smo poprašili o napredku dejavnosti zunanjega ministra Kerija. Oni so povedali, da te dejavnosti dobro napredujejo in eh, vprašal sem ga, ali misli, da bo tukaj prišlo do napredka in odgovoril je, da ne. Kaj ti dokler bo Izrael gradil naselbine, palestinci ne bodo mogli uh, sesti za pogajalsko mizo. Sestali smo se tudi z OKO, to je Agencija Združenih narodov. Um, občutek sem dobil, da je predstavnik te agencije zelo nepristranski, zelo sposoben, so dobro sodeluje tudi z eh, tamkajšnjo humanitarno organizacijo. Ona dva sta poročala o novem predlogu za E. Eh, gre za načrt za 5000 novih naselbin, ki bodo presegle Jeruzalem in eh, ki bodo praktično razdelile Zahodni breg v dva dela in to pravzaprav mm, izničuje možnosti za rešitev dveh držav. No, nedavno smo preučevali tudi problem beduinov, Eh, obiskali smo mesto, kjer so beduine načrtno izselili, zato da bi lahko začeli graditi te nove naselbine. Izrazili smo skrb s pričo izgona beduinov, skrbijo nas tudi te nove naselbine. Poročali so nam o namen, namenskem nasilju, ki ga povzročajo prebivalci v teh naselbinah. In obiskali smo tudi eno izmed teh naselbin. No, ko smo Eh, bili za beduini, ki zakonito bivajo na svojem ozemlju, so prišli varnostniki z eh, kamerami, z eh, policijskimi kombi in so nam grozili, češ zakaj podpiramo ljudi, ki živijo na mestu, kjer oni želijo postaviti naselbine. No, naj skrajšam. Uh, dvoje nas eh, skrbi. Vem, da je predsednik v stiku z predsednikom parlamenta, torej tako, ko gre za omenjevanje dostopa do gaze, kako tudi, ko gre za odnos izraelskih oblasti. No, naš tam, tamkajšnji predstavnik eh, John Radgata, ki je obiskal tudi Evropski parlament. On je resnično zelo uspešen pri svojem delu, zelo je spoštovan strani uh, palestinskih oblasti. Uh, no, to je več, kar lahko povem. Uh, to je več, kot lahko rečemo za kvartet in za ZDA. Uh, ti dve strani vsi tam uh, zaničujejo tako politike, kakor tudi nevladne organizacije. No, naj podam sedaj svoje sklepe. Eh, upravnik zaporov nam je poročal o tem, da izraelske oblasti preizkušajo zdravila na zapornikih. Gre za zdravila, ki še niso dobila odobritve na trgu. Te, ta zdravila sedaj mm, preizkušajo na zapornikih. Če bi rekel, da je to obsojanja vredno, bi se milo izrazil. Meni se to zdi naravno zastrašujoče. Uh, kakor veste, eh, ne spoštujejo ženevske eh, konvencije tukaj, ampak eh, zapornike obravnavajo v skladu z izraelskim vojaškim pravom, kar pa zapravo pomeni, da lahko počnejo karkoli želijo. Prav gotovo se kolegi strinjajo s tem, da bi morala visoka delegacija tega parlamenta preučiti razmere v zaporih, preučiti počutje zapornikov. Izraelske oblasti trdijo, da so ti zapori eh, v skladu z zelo visokimi standardi, istočasno pa preprečujejo eh, vodje naših delegacij, da bi obiskali te zapore. In to se mi zdi zelo protislovno in to nas mora skrbeti. In še zadnja točka. Kolegi prav gotovo vedo, da obstaja več kot 200 otrok, ki so mlajši od 17 let, in so zaprti v teh izraelskih zaporih. No, ko so v zaporu obiskovalci, te ljudi eh, pošljajo v razred, če je vse lepo in prav, eh, ampak dejansko ti mladi ljudje ne dobijo nobene posebne skrbe, niti ne sto zapornikov. Eh, od katerih jih približno 12 umira za rakom v, zna, v zadnjem stadiju, dobijo samo paracetomol. To vam lahko približno nariše sliko o razmerah, ki vladajo v tamkajšnjih zaporih. Eh, prav gotovo bo predsednik naše delegacije eh, še več poročal o tem. No, premije in pa drugi so nam povedali, da ne razumejo zakaj Evropska unija plačuje račune, ne odigra pa potrebne vloge, ko gre za mirovna pogajanja, ko gre za probleme v zvezi z zaporniki, z naselbinami, z nasiljem. Vprašali so me, zakaj ne odigramo tukaj pomembnejše vloge. Kajti dejstvo je, da mi te vloge ne uresničujemo. Eh, Palestinci, ki niso vsi teroristi, izraz, izražajo obžalovanje nad tem, da Evropska unija ne prevzame močnejše vloge tukaj. Gospod predsedujoči, mislim, da sem s tem podal neko sliko razmer in uh, seveda sem pripravljen odgovarjati tudi na vprašanja kolegov. Hvala lepa za to eh, zelo zanimivo uh, uh, poročilo. ne bi želel zelo široke razprave v zvezi s tem, zlasti glede na to, da predsednice delegacije ni. Dajem vam besedo na kratko, ne želim, da imamo razpravo. Šlo je za obvestilo, razumem, da je to občutljiva tema, da je pomembna tema, ampak želel bi kratke komentarje, torej ne še ene razprave na to temo. Izvolite. Ja, e, zgodnje s sugestijo predsedujočega, ne hoče tej debati. E, Hvala lepa. Kot je povedal že predsedujoči, nima smisla, da sedaj začenjamo obširno razpravo o tem. Ampak imam vseeno vprašanje za gospoda Atkinsona. kako bi naj delegacija Evropskega parlamenta obiskala Gazo. Gaza je med mednarodni skupnosti smatrana za teroristično območje. Tudi palestinske oblasti nimajo nadzora nad tem, tako da treba to vprašanje razjasniti. Ja, eh, šlo je za obisk delegacije za Palestino. Mi smo želeli Gazo obiskati z humanitarnimi nameni, skušali smo preveriti, kako se tam porablja naš denar. Eh, pripravljeni smo prisluhniti vsem stranem, ki imajo kaj povedati o tem. To je naša naloga kot delegacija, ki mora skrbeti za tako pačevalski denar. Hvala lepa. S tem zaključujemo to razpravo. In e, vsem se zahvaljujem za vaše sodelovanje in zaključujem se.